drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Deseti člen za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajsti člen za, proti, vzdržani, sprejeto. Štirinajsti člen za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. 15. člen za proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Glasujemo za proti vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo k 16. členu. Glasovali bomo v dveh delih. Prvi del bo za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 18. člen za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To želim preveriti. Torej, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 24. člen v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Člen 27 za, proti, vzdržani sprejeto. Člen 28 za, proti, vzdržani sprejeto. Uvodna izjava E v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Preverili bomo torej drugi del uvodne izjave E. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Oh. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava pet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uh, we'll Dobro, bomo to preverili. Uvodna izjava V se popravlja predsedujoča. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeta. Prav ste imeli. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije kot celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o šestih predlogih resolucij o politični rešitvi za piratstvo v obaljnih vodah Somalije. Glasovali bomo o skupnem predlogu resolucije petih političnih skupin. Predlog spremembe 9 poimensko glasovanje. Glasujemo. Vote, vote... Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 11, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 12, poimensko glasovanje, glasujemo. Predlog spremembe 12, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Sedaj glasujemo o četrtem členu v dveh delih, o obeh poimensko, torej prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe šest, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Torej glasujemo o členu 8. Kdo je za ta člen? Proti. Vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 2. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen 11, poimensko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 8 po imensko glasovanje. Glasujemo o predlogu spremembe 8. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 1, poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Prehajamo k predlogu spremembe 7, poimensko glasovanje. Glasujemo. ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije kot celoti, poimenskem glasovanju. Glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je glasovanje o predlogu resolucije šestih političnih skupin. Gre za okolje brez trobačnega dima. Predlog spremembe 1 za proti vzdržani. To bomo morali preveriti. Elektronsko glasovanje torej v predlogu spremembe 1. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedmi člen. Ločeno glasovanje. Kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Deveti člen v treh delih in poimensko glasovanje o vseh teh delih. Prvi del, glasujemo. Ste vsi glasovali? präsidentin sie haben äh, den separate vote über den artikel 7 übersprungen preskočili ste ločeno glasovanje o sedmem členu. Ne, o tem smo pravkar glasovali. In tudi sprejeli smo ta člen. Okay. Glasujemo o prvem delu devetega člena. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k drugemu delu. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. In še. Oziroma, tretji del je sedaj brezpredmeten. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. predlog spremembe 3. Nimamo poimenskega glasovanja. Torej, predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Torej, naj vam pojasnim, dragi kolegi tretji del prejšnjega člena je brezpredmeten. Zaradi tega o tem nismo glasovali. Sedaj skušamo glasovati o predlogu spremembe 3. In sicer glasujemo z dvigom rok. Torej, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala lepa. Gospa Vortman-Kol. Gospa predsedujoča, drugi del je bil sprejet. Ne, zavrnjen je bil, zaradi tega je postal tretji del brezpredmeten in pričeli smo z naslednjim glasovanjem. Sedaj pa predlog spremembe oziroma člen 13 in predlog spremembe 4, poimensko glasovanje, glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa člen 18. Ločeno glasovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržanje je zavrnjeno. In sedaj glasujemo o predlogu resolucije kot celoti. Poimensko glasovanje glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In resolucija je sprejeta. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o treh predlogih resolucij za ratifikacijo in izvajanje dopolnjenih konvencij Mednarodne organizacije dela. Glasujemo o skupnem predlogu resolucije štirih političnih skupin. Nobenih predlogov spremembni, torej glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In še Zadnja točka glasovanja o šestih predlogih resolucij o svetovnem vrhu FAO o varni prehrani. Gre za skupen predlog petih političnih skupin po imensko glasovanje, torej glasujemo o tem skupnem predlogu resolucije. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. In predlog resolucije je sprejet. Hvala lepa, kolegi.